Doamnă președintă! Gospod predsednik ali predsedujoči. Good afternoon, colleagues. The sitting is... Uh, Dobar dan, kolegice in kolegi. Nadaljujemo z zasedanjem. Najprej naj vam povem, da, so, da je zapisnik včerajšnjega